12. Sedaj prehajamo na naslednjo temo, to je poročilo gospoda Janosa Adarja nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene nevarne snovi. Gospod Richard Zeber pa je še predtem zaprosil za besedo. Štiri minute. Hvala, gospod predsedojoči. Uh, Danes tu zastopam kolega Janoša Adarja, eh, ki je pripravil to poročilo. Na tem mestu eh, se mu eh, zahvaljujem. Kot veste, je sedaj novi mačarski predsednik in zelo pomembno je, da imamo nekoga, ki ima močne stike z Evropskim parlamentom. Pri tej direktivi gre za prilagoditev Eh, direktive Sevezo 2 in sicer gre za velike eh, kemijske eh, nesreče, ki smo jih imeli, naprimer Sevezo, Švajcar, Hale in tako naprej, skratka, da to preprečimo in da predvidimo tudi ustrezne zaščitne ukrepe za prebivalstvo. Sevezo 2 je bila vse pešna direktiva, to pa moramo sedaj prilagoditi zaradi eh, klasifikacije embaliranja nevarnih eh, snovin mešanic. To je tako imenovana direktiva CLP, eh, ki bo začela veljati 1. junija 2015. In z, tam so navedene nevarne snovi, eh, to, kar velja za podjetja. Skratka, zato je ta prilagoditev sedaj potrebna. Približno 10 tisoč podjetij, kemičnih podjetij imamo v Evropi. Eh, ki neposredno proizvajajo eh, te snovi. Na tem mestu želim tudi dodati, da je pomembno eh, v Evropi obdržati našo močno kemično industrijo. Prej smo razpravljali o delovnih mestih in mislim, da potrebujemo to industrijsko osnovo, da lahko dolgoročno nudimo delovna mesta. Hkrati pa moramo seveda zagotoviti, da bosta okolje in tudi ljudje zavarovana od nevarnosti, ki izhajajo iz takih podjetij. Eh, skratka, nivo eh, zaščite je treba dvigniti, ne znižati in eh, zato moramo delati na izboljšanju ehm, realizacije zakonodaje in ustvarjati tudi boljše pogoje za podjetja. Seveda, je pomembno prilagoditi tudi konkurenčnost v tem smislu, da bi čim bolj zniževali administrativna bremena v državah članicah. To je veliki ziv za nas, evropejce. Mnogi drugi um, konkurenti po svetu imajo zelo ohlapne predpise in naša podjetja potem zelo ječijo. E, drugi razlog za uh, prilagoditev je bila tudi Arhuška konvencija, kajti vemo, da je to konvencija, ki jo je podpisala tudi Evropska unija, uh, ko gre za izboljšanje informiranje javnosti, dostopnost do eh, pravosodnega sistema in mislim, da smo tudi tu sedaj dosegli eh, velike izboljšave, da ljudje v neposrednji eh, bližini teh podjetij dobijo boljši dostop do sodstva in da imajo tudi večjo pravico do informiranosti. Glavni problemi so obstajali za svetu na Eh, področju eh, vključevanja substanc, ki eh, vplivajo na dihalne poti. Za sedem substanc imamo omejene podatke, potem imamo toksično kategorijo tri, če sem bolj tehničen. Skratka, tu se nam je posrečilo vključiti tri snovi, preostalo je ostalo zunaj. Kljub temu pa bo komisija proučila, v kakšni meri je v prihodne možna vključitev. Za parlament je tudi pomembno, da smo smo se uveljavili pri prilagoditvi eh, priloge ena, eh, kajti eh, tu se uporablja običajni zakonodajni postopek in ne tako, kot je načrtovala komisija, postopek z delegiranimi in implementacijskimi izvedbenimi akti. Eh, in eh, tu imamo zelo močno pozicijo parlamenta eh, napram svetu in komisiji. Mislim, da nam je uspelo doseči bistvene izboljšave in še enkrat prisrčna hvala vsem udeleženim in kolegu Aderju pa vse dobro in čestitke k njegovi bodoči dejavnosti. Hvala poročevalcu gospodu Zeberju in Eh, sedaj dajem eh, besedo komisarju gospodu Dalju v imenu komisije. Prosim. <clears throat> Much, Hvala lepa, gospod predsedujoči, poslanke, poslanci. Sedaj smo pred sporozumom o prvi obravnavi glede revizije tako imenovane direktive SVSO glede nadzora nesreč z nevarnimi snumi, ki prinaša velika tveganja. Rad bi se zahvalil pračevalcu Adarju, ki ga danes zastopa gospod Zebr. Prav tako bi se rad zahvalil tudi um, odboru Envi za odlično opravljeno delo pri tem predlogu. Gospodu Aderju, ki ga sicer ni, um, bi rad tudi čestital za to, da je prevzel tako visok položaj v svoji državi. Industrijske nesreče pogosto povzročijo zelo hude, celo katastrofalne posledice. Delavci umrejo. Javnost je izpostavljena hudim onesnaženostim, kar povzroča dogoročnejše zdravstvene učinke. Voda je onesnažena in marsikatera tovarna se mora zapreti. Naj omenim nekatere nesreče, Seveso, Bopal, Toulouse in pa Bunsfeld. Te nesreče so zahtevali veliko smrtnih žrtev in stale na milijarde evrov. Zadnja direktiva iz leta 96 in vzpostavlja pravila za gospodarske subjekte in pa pristojne um, organe z držav članic. Ta pravila so sredočena na preprečevanje nasreč, um, upravljanje, inšpekcije in pa prostorsko načrtovanje. Če pa se nesreče že zgodijo, potem direktiva seveso želi zmanjšati posledice za ljudi in okole in sicer preko ustreznega um, ozaveščanja ter pa pripravljena izredne razmere. Komisija je zadovoljna s kompromisnim besedilom, um, o katerem bo parlament glasoval. Ta direktiva bo v skladu z novimi mednarodnimi pravili glede razvrščanja kemikalij um, in to je tudi velik korak naprej glede pravil EU, glede preprečevanja in pa upravljanja takšnih nesreč. Naj razložim zakaj. Kot prvo, pravila glede inšpekcij so sedaj veliko bolj podrobna in počinkovita kot pa prej. Imamo akcijske načrte za inšpekcije, za vse obrate in tudi ustrezno nadaljno spremljanje gospodarskih subjektov. Kot drugo, sedaj so bolje zaščitene tudi pravice državljanov. Državljani bodo imeli boljši dostop do več informacij, tudi glede inšpekcijskih pregledov. Bolj se bodo lahko vključevali v prostorsko načrtovanje, um, prav zaradi strožjih postopkov. Če pa te pravice ne bodo spoštovane, kot bi morali biti, pa imajo sedaj državni možnost, da se pritožijo na sodišče in da zahtevajo, da EU izpolni svoje um, zaveze iz Arhuške konvencije. To bo sedaj ustrezen pritisk na gospodarske subjekte, da čim bolje izvajo to zakonodajo. To, kako je bilo določeno področje uporabe, um, je bilo predvsem kočljivo vprašanje med pogajanji. Sedaj bodo ta pravila veljaja tudi za obrate snovi, ki so strupene ob utihovanju hlapov. Te snovi prej niso bile zajete. Vseeno pa se nam zdi, da moramo še poglobiti svoje znanje glede teh snovi in pa glede razredov strupenosti. Zato komisija s to izjavo želi napovedati svoje ukrepe, da bomo še bolje um, analizirali posledice takšnih nesreč. Komisija priznava, da je ta kompromis korak naprej k boljšemu um, zagotavljanju človekove zdravja, boljšemu stanju okolja um, kot je to um, določeno v trenutni direktivi SEVESO 2.96.82. Um, komisija sedaj želi še dodatno analizirati možnosti in pa potencijalne posledice večjih nesreč z nemarnimi snumi. Um, tudi glede tistih, ki um, veljajo za akutno strupenost uh, tretjega tipa. Zato bo komisija tudi to kategorijo sedaj vključila področje uporabe direktive. Zakonodajne predloge bi lahko tudi po potrebi spremenili področje uporabe te direktive, če bo to potrebno. Evropska komisija torej lahko podpre ta kompromisni svežen, s čimer bi dosegli dogovor o tej direktivi ob prvi obravnavi. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Eh, Hvala, gospod eh, komisar. Eh, sedaj v imenu odbora za industrijo, raziskave in energijo, gospod eh, Žakijana, minuta in pol. Hvala lepa. Torej, kako je s tem zakonom? Ali je to samo neka fasada, ali pa bomo dejansko sedaj po teh nesrečah š, um, od leta 96 naprej dejansko naredili korak naprej k boljši zaščiti okolja ter pa eh, ljudi, ne da bi škodili industriji. Uh, Ta cilj moramo doseči, zato sem tudi sprijel to nalogo poročevalca. Pogovarjal sem se s številnimi kolegi in na koncu smo predlagali nekatere predloge sprememb, ki tudi um, želijo doseči boljšo industrijsko politiko ter tudi boljše stanje za ljudi ter okolje. Ponovno moramo dati pravice tistim, ki se najbolj izpostavljali takšnim srečam, naprimer um, tistim, ki delajo v kemični industriji do sedaj nismo bili ravno zelo slišani. Ponovno je v bistvu eh, denar tisti glavni in ni veliko napredka. Problem je v tem, da je vedno velika razlika med eh, načeli in pa dejansko realnostjo na terenu. To velja tako za eh, industrijske obrate, za skladišče, kot tudi za prevoz nevarnih snovi um, podjetja se želijo izogniti SVS-u, zato so včasih um, takšne nevarne snovi pustili v nekaterih krajih, um, za katere se spoh nikjer ni vedelo. Um, potem si jih pretovarjali na druga mesta in to je prinašalo številna tveganja. Bolje bi morali biti ozaveščeni, bolje bi morali biti informirani, bolje zaščiteni. Veliko je tudi drugih protislovi, kako okrepiti varnost če pa so zaposleni vedno v bolj negotovem položaju na delovnem mestu, kako zagotoviti varnost, če se javni izdatki vedno bolj znižujejo, kako zagotoviti varnost, če pa nekatere države v bistvu zaradi ohlapne politike izvajo um, okoljski in socialni dumping. Hvala. V imenu odbora za eh, notranji trg in zaščito potrošnikov, gospa kolegica Malgorzata Hančlik. Minuta in pol. Panie predsedujoči, šanovni państwo. Zmiane v direktivi se v. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, spremembe direktive SVSA 2 so posledica tega, da moramo pregoditi novo evropsko zakonodajo. Ni to rezultat tega, da se število nesreč zelo povečalo. Tudi sama sem pripravljala to besedilo in mislim, da je pomembno, da oblikujemo odročbe um, tako, da obvestimo javnost tudi o javnem posvetovanju in pa v tem, da bo javnost lahko bolj vključena v sprejemanje odločitev. Pomembno je, da so te informacije čim bolj celostne in konkretne ne želimo poplaviti javnosti z um, ogromno informacijami, ki jih javnost ne potrebuje. Ampak moramo pa biti bolj natančni in bolj razumljivi. Informiranje javnosti je zelo pomemben dejavnik tudi pri gradnji zaupanja ter pri ozaveščanju ljudi o tem, kako naj ravnajo v primeru večje nesreče z nevarnimi snovmi. Še en pomemben dejavnik direktive Sveto 2 je prva priloga. Ta priloga je ključna za določene področje uporabe direktive. Spremembe te priloge morajo biti um, uvedene po običajnem zakonodajnem postopku. Tukaj se strinjam z glavnim poročevalcem. Hvala lepa za pozornost. Hvala, gospa kolegica. Sedaj so na vrsti govorniki v imenu političnih skupin v imenu Evropske ljudske stranke. Bo sedaj govorila gospa eh, Zofija Mazej Kukovič. Hvala lepa, predsedujoči, spoštovani gospod komisar. Nikoli ne bom pozabila pretresljivega pogleda na mrtve ribe v reki, ki sem ga nekoč doživela to je bila posledica požara in izliva nevarnih substanc. živimo v času ko znamo in zmoremo preprečevati tovrstne nesreče z najboljšimi dosegljivimi tehnologijami. varnost je podprta tudi z zmogljivimi informacijskimi tehnologijami ali se dovolj zavedamo vseh možnosti s katerimi lahko nesreče preprečimo zato pozdravljam poročilo in čestitam poročevalcu morda bi bilo primerno izpostaviti tudi jasnejši vpliv nesreč na zdravje živali zakonodaja sama po sebi še ne prinaša sprememb na bolje več energije moramo usmeriti v komuniciranje o preventivi in o urgentnih stanjih. vdihavanje hlapov in aerosolov ki vsebujejo nevarne snovi lahko dolgoročno povzročijo hude posledice na kratek rok pa tega niti ne opazimo. zdravje okolja zdravje človeka živali narave je samo eno. zavedamo se ga takrat ko ga izgubimo po stiku s škodljivimi substancami ga je težko povrniti v prvotno stanje. V imenu socialistov in demokratov gospa Ösa Westlund. Gospod predsedujoči, Zahvaljujem se vsem, tudi komisarju Dalju in tudi danskemu predsedstvu eh, in vsem eh, iz različnih političnih skupin, ki so sodelovali. Z vidika moje politične skupine je zelo pomembno, eh, da zaščitimo zdravje in okolje pri reviziji te direktive in to se nam je tudi posrečilo. obstaja eh, posebna varnostna politika, uvedena je bila tudi eh, karta oziroma poseben sistem upravljanja varnosti, safety management sistem. Eh, in države naj bi to tudi izvajale. To je korak naprej. Interni, eksterni načrti pripravljenosti so okrepljeni in potrebno je izvajati kontrole. Hkrati pa je potrebno preprečiti, da bi prišlo do nastanka efekta domin. To pomeni, eh, da bi eh, večji nesreči eh, sledile še manjše nesreče. Informacije morajo biti vedno dostopne tudi pri okoljih, ki so, tudi pri podjetjih, ki so glede varnosti uvršeni nižje. Mi bi seveda želeli iti še dlje. Mi bi si želeli še boljšega informiranja, obveščanja javnosti. Ni dobro, Eh, da eh, tu potrebujemo poseben zakon eh, za to, da okrepimo to potrebo po informiranju. To je zdaj rešeno preko delegiranih pravnih aktov. Mi bomo jutri do tega zauzeli stališče. Hvala. V imenu liberalcev, gospod eh, Vladko Todorov, pa na Joto. Gospod komisar, uvaženi gospod prezident, uvaženi kolegi. Od njeni dosta dolgo. Hvala lepa, gospod predsedujoči, kolegice in kolege. Dolgo časa smo potrebovali za to, da smo se dogovorili o direktivi SVSO 3. Sedaj smo lahko zadovoljni z doseženim rezultatom. večje nesreče, naprimer v Bopalu v Indiji leta 1984 in pa v Toluzu leta 2001 in pa druge nesreče so nam pokazale, da moramo izboljšati evropsko in pa globalno zakonodajo za to področje. Svet je bil sicer manj veliko potezen kot parlament, še posebno, ko gre za dostop javnosti do informacij. Ampak kljub temu smo skupaj uspeli izpostaviti svoje stališče. Prav tako smo dosegli tudi to, da bomo nekatere snovi urejali um, ne z delegiranimi akti, ampak z običajnim zakonodajnim postopkom. Končno poročilo povečuje področje porabe direktive, ga širi, kljub temu pa obžalujem, da nismo bili še bolj ambiciozni, ko gre za dostop do informacij in pa ko gre za seznam podjetij. No, vseeno pa mislim, da smo lahko zadovoljni z doseženim rezultatom, kajti sedaj imamo nove predpise na področju varstva, zaščite in pa preglednosti ter na področju dostopa do informacij za državljane. Hvala lepa vsem kolegom, da smo uspešno delali na tej direktivi oziroma dokumentu. Hvala. Hvala, gospod Panajotov. V imenu zelenih, eh, Svobodna Evropska alijanca, kolega Karl Šliter. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Tudi sam se zahvaljujem eh, Janošu Adarju in mu prav tako čestitam eh, k novi funkciji kot predsedniku Mačarske. Pravzaprav se mi zdi škoda, da danes med nami ni sveta, kaj ti predstavniki sveta bi morali razložiti, kakšne so njihove namere. Eh, kaj nameravajo storiti na področju kemičnih eh, substanc in tudi glede števila podjetij eh, so se stvari premikale enkrat v to, enkrat v drugo smer. No, imamo pa tudi celotna področja kemičnih substanc, ki so bila izključena nekaj pa jih je bilo na koncu vendarle vključenih. Med drugim je šlo tudi eh, za eh, zavarovalne zahteve, eh, kajti ne more biti tako, da stroške potem nosijo ljudje, nosi javnost, če podjetje to vrstnih tvega ne more financirati. Tega ne moremo prepustiti davkoplačevalcu. Hvala, gospod Šliter v imenu konzervativcev in reformistov, gospa Rosbah, prosim. Komisija. Flea, flea. Gospod predsedujoči, gospod komisar, vedno več ljudi živi v bližini podjetij, Eh, ki delajo za nevarnimi kemikalijami in substancami. Eh, to pomeni, da je ogroženo življenje in zdravje teh ljudi, pa tudi okolje. Od eh, junija 2015 bo do za 10 tisoč podjetij začeli veljati strogi predpisi. Gre za to, da bi nesreče z nevarnimi substancami preprečili in informirali državljane. To je pozitivno. Zaradi odpora v svetu, pa je situacija za državljane eh, in za okolje ne ravno idealna. Varnost za državljane mora biti nenihno zagotovljena, torej za tiste, ki bivajo neposredno ob vrstnih podjetij. Pozitivno pri tem je, eh, da Eh, naj bi bilo informiranje eh, EU državljanov boljše. Prav tako naj bi uvedli politiko preprečevanja eh, in prav tako naj bi omogočili dostopnost na spletu. Zato podpiram ta predlog. Hvala. Hvala, gospa Rospah. Za politično skupino Evrope svobode in demokracije dajem besedo kolegu Rosiju. In sicer se uh, strinjamo za poročevalcem, da uh, določenih delov ni mogoče spremeniti preko delegiranih pravnih aktov. To je preveliko širit prevelika širitev področja eh, zaščite in lahko bi prišlo do prevelike obremenitve eh, v primerjavi z prednostmi za okolje. Bistveno povečanje administrativnih bremen zaradi potreb po prilagajanju CLP uredbi eh, bi pomenilo, da bi bila prizadeta mala in srednja podjetja. Mi vem, poznamo zaskrbljenost evropske industrije, ki želi eh, be rešitev, ki eh, želijo, da eh, se področje uporabe seveda dve ne spremeni, da je to dobro konsolidirano in da to tudi dobro deluje. Eh, če imamo eh, neko novo področje uporabe, je to seveda poskus, ki je bil pogosto eh, storjen, ko je šlo za varstvo okolja, vendar pa menimo, da tako kot stvari potekajo sedaj, da to ni dobra zakonodaja, kajti zato, ker ni dovolj upoštevana realnost dejstev. Ideja se nam zdi dobra, naprimer, da se opravi dodatek v drugem členu in tudi glede plinovodov, da se to vključi Hvala, gospod Rosi. V imenu poslanske skupine GUE. Gospa Alde Susa. Eh, hvala. Delovne sreče z nevarnimi snovmi so eh, žal realnost našega časa. Informiranje prebivalstva Ljudstva ni eh, le pravica, ampak je tudi potreba. Eh, samo dobro izobražene in informirane osebe lahko preprečujejo škodo in lahko preprečujejo zlorabo. Eh, omejevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic so prvi cilj tega osnutka na primer na mačarskem, eh, naj, so najrevnejši bili izpostavljeni toksičnim substancam. Eh, v Bopalu v Indiji je bilo eh, prizadetih ogromno ljudi, ki so bili sami sebi prepušeni njihovi usodi. Mi teh primerov nikakor ne smemo pozabiti in zato je po potrebno eh, uvesti tudi finančne sankcije za to vrstna podjetja in kazenski pregon. Eh, gospoda Obermajerja ne vidim v dvorani, tako da pridemo sedaj eh, k drugim govornikom in dajem besedo gospe Morko Najte Mikulejne. Aplinkos apsaugos politikos raida dažnai dėja yra tokia, kad. Hvala lepa, predsedujoči. Pri razvoju okoljske zaščite se ponovadi zgodi, da se nove zahteve spremejo šele potem, ko se večne sreče že zgodijo. Na zakonodajo bi morali tudi preprečevati, ne pa se, se samo odzivati na takšne sreče. V prihodnosti bo treba sprejeti dodatne korake, tako da bi še bolj izvajali tudi načelo previdnosti. Previdnostno načelo. In Sedaj torej želimo um, zakonodajo uskladiti s tehnološkim napredkom. Tudi temu je namenjena današnja razprava. Želimo tudi ujeti korak z realnostjo. Prevoz nekaterih vrst um, rib, naprimer, um, ne spada v področje uporabe te direktive. Lahko pa tam um, prevažajo naprimer amonijak ali pa nafto ali karkoli že drugega. Ne glede na to, kaj prevaž, prevažajo, če se zgodi nesreča, je problem lahko zelo hud. Pomembno je tukaj upoštevamo Arhuško konvencijo. Prav tako je treba poskrbeti za to, da bo javnost lahko sodelovala v spremenu odločitev in da bo obveščena. To vse bo prispevalo k večji ravni okoljske zaščite. Lepo je, da bo imela sedaj javnost dostop do informacij. tudi glede inšpekcijskih pregledov. Čestitam poročevalcu za upravno delo. Hvala. Eh, hvala. Matijas Grote, eh, gospod eh, predsedujoči Serizo, Toulouse, Enšede. Eh, to so imena, eh, za katerimi stojijo velike nesreče, kjer ni prišlo samo do katastrofe za okolje, ampak tudi do smrti žrtev in do uničenja zasebne lastnine. In zato moramo storiti vse, eh, da tveganja in tudi verjetnost ponovitve tovrstnih nesreč preprečimo. In kako bomo to storili? Prvič, da se dopustijo inšpekcije in sicer izredne inšpekcije in da to ne postane rutina in da ljudje, ki prebivajo v bližini eh, takšnih industrijskih obratov, eh, dobijo eh, obsežne informacije, kaj se tam dogaja eh, in eh, da, če pride do nesreče, da se poskrbi eh, za zelo hitro obveščanje, kajti to lahko reši človeška življenja. Eh, mislim, da eh, svet eh, ni ravnal dobro, eh, ker ga tukaj ni. Pogrešam svet eh, v tem prostoru. Mislim, da bi bilo se dobro, če bi nam svet lahko razložil, zakaj in kako to, da je bila to, ta zakonodaja um, nekako zvodenila. Močna zakonodaja na tem mestu ustvarja tudi zaupanje. Zaupanje v to, eh, da eh, če se nameravajo spostaviti eh, veliki infrastrukturni projekti, da bo prebivalstvo dovolj obveščeno. Ih eh, samo informiranje vzpostavlja zaupanje in to je povezano za čim večjo mero transparentnosti in eh, da so pristojni organi bolj povezani med seboj, da se več komunicira in da na noben način pri Eh, ravnanju s tako nevarnimi snovmi ne sme priti do rutine. Hvala. Sedaj dajem besedo eh, gospe Gerling. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Vsi seveda aktivno podpiramo to, da treba preprečiti večne sreče z nevarnimi snovmi. To gotovo ni bil ravno enostaven dosje, težko ga je bilo uspešno zaključiti. Uh, potekala živahna razprava tudi o področju uporabe in pa glede dostopa do informacij za državljane. Zato res čestitam ekipi za potrpežljivo in ustrajno delo. Treba bo tudi sprejeti strože postopke po različnih fazah, to je dobrodošlo. Ta uh, nova seveso direktiva mora biti v skladu z um, uredbo CLP. Jasno je, da um, je treba zaščititi državljane, ampak ne smemo biti preveč omejujoči. Vedno se lahko pojavi tudi tveganje podvajanja zakonodaje. Mislim, da smo se sedaj izognili temu tveganju. Hvala lepa predvsem komisiji za prejšnjo izjavo. Analiziranje in pa žurne informacije so vedno najboljša rešitev za um, primerno pripravo zakonodaje. Hvala. Grazie, la parola all'onorevole So. Hvala. Besedo dajem gospodu Soniku. Dva, to niezbędny krok ku skuteczniejszemu przeciwdziałaniu katastrofom, jakie Hvala. Prenova direktive je nujno potrebna, zato da se preprečijo takšne nesreče, kot so se zgodile v Franciji in posledice so bile hude, tako za okolje in to je vključevalo tudi zelo visoke stroške zato imajo operaterji tudi določeno odgovornost, da preprečujejo posledice. Evropska unija bi morala bolj zaostriti to vrstne predpise in eh, določbe te direktive bo omogočilo tudi eh, boljšo koordinacijo in zaključ, zaključilo dvojno uh, zakonodajo in pa dvojne kontrole. Podizvajalci so pogosto tisti, ki potem eh, niso pravilno vključeni. Tudi podpiram mnenje um, poročevalca, da bi morali tu uporabiti uredni posto zakonodajni postopek in da bi morala komisija poročati o industrijskih nesrečah in naše odzive za javnost, naši, javnost bi morala imeti dostop do informacij o naših odzivih in do stopnje ogroženosti in do tega, kako naj ravna. Internet je dobro orodje in zato se je treba poslužiti tega orodja in morali bi imeti tudi novo informacijsko kampanjo o novi klasifikaciji grožen in zastrupljenosti. Hvala gospa Merki za eno minuto, hvala lepa pred 12 leti smo imeli hudo nesrečo tudi na nizozemskem. To ste lahko videli uh, v poročilih na celem svetu. 23 ljudi je umrlo in tudi lani smo imeli velik, velik požar v podjetju za embaliranje. Informacije pa so bile posredovane zelo pozno in nismo pravilno ukrepali. Tudi pred samo nesrečo smo vedeli, kaj se dogaja v tem podjetju, ampak to se je dopustilo. Šele ko pride do takšnih nesreč, se spreminja zakon. Pomembno pa je tudi uresničevanje, to je nujno. Vseeno pa mislim, da je dobro, da se to direktivo predela, kajti preglednost je pomembna za države in za državljane, morajo vedeti, kaj se dogaja v obratih v njihovi soseski, edino tako se lahko ustvari tudi zaupanje, sploh če bodo te informacije na razpolago tudi v na, na spletu, kajti tako bodo imeli državljani dostop do tega. En problem pa vseeno obstaja, posredovanje informacij ni vedno v isti roki. Občine in pa uh, lokalne skupnosti nimajo vedno možnosti ali pa znanja za to, da bi izvajali inšpekcije. Zato jih je treba podpreti pri teh izvajanju inšpekcij, zato da bodo lahko tudi obvešča uh, li eh, interventne služ, intervencijske službe, kajti nujno je, da tudi državljani dobijo informacije za to, da lahko pravilno ukrepajo. Hvala lepa, sedaj pa gospod Arseni za eno minuto. Hvala, gospa predsedojoča, dragi kolegice in kolegi, gospod komisar. Tu gre za zelo pomembno direktivo, kajti nezgode in nesreče z nevarnimi snovmi se dogajajo pogosto, če se dogajajo, potem imajo hude posledice. Gre za dolgoletno onesnaženost, ki na, se nanaša na številne generacije. Pri zakonodaji morda nismo bili dovolj pogumni, da bi vključili naprimer tudi določene nezgode za nafto. Kljub izkušnjam številnih držav Evropske unije, kljub tragični nesreči v Mehiki in pa tudi uh, kljub negativnih posledic, negativnim posledicam za gospodarstvo in za državljane. Storiti bi morali bistveno več, kot eh, evropski organi storijo in eh, nujno je, da vključimo tudi druge naprave in drugo opremo, zato da bomo čim bolj zaščitili naše državljane. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa prehajamo k postopku ujemite pozornost predsedujoče in prva ima besedo gospa Karim Bah. Gospa predsedujoča, gospod komisar, kot eh, Avstrika me je z... Smo, Avstrici smo bili neposredno prizadeti zaradi nesreče v Rusiji in tudi negotovost je bila zelo velika in eh, pozdravljam eh, tudi vaše prizadevanja. Pridružujem pa se besedam gospoda Groteja, namreč, da moramo tukaj se posvetiti eh, državljanom, potrebujemo preglednost, potrebujemo informacije, potrebujemo pa tudi finančno varnost. Ni prav, da, da je pri preventivi splošnost, eh, stroške prenesemo na širšo javnost. Zato potrebujemo načrte za nujne primere, ki vključujejo um, prebivalce. No, rekla bi, vsa, vse življenje je kemija, ampak nevarna kemija pa um, sodi v zakonodajo in se ves tri bi tukaj nudila možnost, da vse še malce bolj zaostrimo. Hvala. Hvala. Sedaj pa gospod. Gospa Rivazi. Hvala lepa, predsedujoča. Hvala lepa vsem kolegom in kolegicam ter pa gospodoma Severom pa Adriju za opravno delo pri reviziji direktive Seveso. Direktiva Seveso. Gledajte, tukaj mislim tudi na nezrečo v um, Toulouse v Franciji 21. septembra 2001. Um, amonija, ki je ušel, uh, veliko ljudi je umrlo, veliko ljudi je bilo ranjenih, poškodovanih, še vedno trpijo. Uh, To se ni zgodilo zaradi slabega analiziranja tvegan, ampak je bilo zaradi delovanja podizvajalcev. Ljudje niso bili ustrezno usposobljeni. Nasplošno se tukaj um, pridružujem um, in podpiram končni rezultat, še posebno to, da je treba ustrezno um, analizirati in obladovati industrijska tveganja. Treba je ljudi bolje ozavestiti o tem, kaj lahko storijo, zato da se zvarujejo. Uh, treba spoštovati tudi Arhuško konvencijo um, in treba tudi čim bolje obveščati državljane ter tako povečati preglednost. To je nujni pogoj tudi za boljše obladovanje tvegan. No, ampak tukaj imam samo manjši pridržek, gospod komisar. Namreč, um, ne ocenjuje se finančnih posledic večjih nesreč in tudi ne vemo točno, ali so se podjetja zmožna soočiti s takšnim finančnim posledicami in mislim, da je to pomakljivost takšne direktive. Hvala. Hvala, gospod Paška. Ďakujem za slovo, vážená pani predsedajúca, vážený pán komisár. Hvala, gospa predsedujúča, gospod komisár. Veljavitev uredbe 1272/2008 je bila spodbuda za direktivo SEVESO 2. Prilagojena direktiva SEVESO 2 je uvedla boljšo kategorizacijo kemičnih snovi. Loči se med tremi razredi strupenosti, hkrati pa so še predvidene, je predvidenih pet različnih razredov uh, izpostavljenosti. Uh, vendar pa je tu pomankljiva ureditev glede podizvajalcev in pogrešamo tudi skladiščenje nevarnih snovi, ki niso del tega direktiva. Potem pa še ena slabost direktive je pre velika možnost državlja, držav članic, ki lahko predvidevajo izjeme. Poleg tehnoloških tveganj moramo upoštevati tudi naravna tveganja, zato moramo vse predloge sprememb odbora ITRE podpreti, kajti ta si prizadeva, da odpravi uh, eh, pomankljivosti osnutka komisije. Hvala. Grazie, la parola al commissario da. Hvala lepa. Sedaj pa gospod komisar Dali. Hvala lepa, gospa predsedojoča, gospe in gospodje zelo cenim, da se strinjamo o tem, da je ta svežen potreben. O njem boste glasovali jutri. Ta svežen pravil bo omogočal državam članicam, da zagotovijo boljšo, iz, boljše izvajanje politik za eh, preprečevanje in obladovanje posledic eh, velikih eh, nesreč, ki vključujejo nevarne snovi. Te so sedaj opredeljene za novo mednarodno klasifikacijo in se v celoti tudi uredba je tudi v skladu za to klasifikacijo. Komisija je zadovoljna z rezultati pogajanj in obvestil bom kolega Janeza Potočnika o pripombah, ki smo jih slišali v današnji razpravi. Hvala lepa. Grazie, komisarjo. Ora la parola alle. Hvala, sedaj pa beseda poročevalcu gospodu Seberju. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Mislim, da je razprava jasno pokazala, da sicer nismo srečni nad tem kompromisom, ampak takšna je narava kompromisa, lahko bi šli še dlje, vendar na, je, nas je tu svet blokiral. Razprava pa je pokazala tudi, da moramo paziti na dobro izvajanje. To je eden od glavnih problemov v evropski okoljski zakonodaji, da smo namreč delno ustvarili zelo dobro zakonodajo, vendar pa nekatere države članice zamujajo pri uresničevanju in ravno pri direktivi SVSO3 moramo paziti na to, saj gre za človeška življenja, ki so ogrožena, če živijo v bližini takšnih kemijskih obratov. In to je obstajajo nevarnosti in na to moramo biti pozorni. Instrumenti, ki so na razpolago, morajo biti čim bolj natančni in moramo vključevati tudi javnost, zato da bo vsak državljan vedel, da če nastopi najhujši primer, če pride do takšne nesreče, kako je treba reagirati. Z dobro pripravo teh načrtov lahko rešimo veliko življenj in vemo, da je čas odločilen dejavnik v takem primeru in pa tudi izobraževanje varnostnih eh, delavcev, ki so v samem obratu in ki so v tistem območju. Bistvenega pomena je tudi um, spostavitev zaupanja med prebivalstvom in pa preventiva. Preventiva velja tako za uh, management v samem obratu in pa tudi preventiva v sami okolici, kjer se nahaja obrat. Uh, Mislim, da smo lahko zadovoljni, da smo z postopkom soodločenim vključi, uh, zagotovili celot, popolno vključitev parlamenta. Mislim, predvsem, ko gre za prilogo ena, tu moramo paziti, da nas ne odrinejo na stran in to nam je tudi uspelo. Zato bi ob zaključku rekel, da se mi zdi kompromis v celoti dober. Seveda bi si želeli iti dlje, ampak mislim, da v smislu uh, dogovora za svetom in komisijo lahko se tudi s tem strinjamo. Hvala lepa. Gospod Seber, ali sprejmete modro, modri karton? Hvala. Modri karton, ker smo slišali veliko kritičnih glasov. Vem, da kolega Seber zelo dobro pozna postopek in da je tudi prevzel to od eh, kolega Adarja. Ampak sedaj bomo zaključili vse skupaj v prvi obravnavi, tako kot. Eh, veliko zakonodaje na področju okolja. Vprašanje je poročevalce, ali morda ne bi bilo bolje, bi dos, oziroma ali morda ne bi dosegli več preglednosti, če bi šli tukaj tudi v drugo obravnavo. Gre za načelno vprašanje. Vem, dragi Rihar, da si prevzel ta dosje, ampak prosil bi za oceno trenutnega poročevalca. No, kot rečeno, dragi Matijas Grote, sam si predsedujoči odbora za okolje in um, vsem gre za to, da dobro upravljamo delo. Ravno pri tem, da se jo druga obravnava, po mojem mnenju, ne bi toliko prinesla, mislim, da ne bi mogli storiti še več in uh, mislim, da je bilo tu pravilno, da je poročevalec upošteval mnenje uh, sveta in uh, videli smo, da to ni maksimalni kompromis, ampak vesel pa sem, da je komisija prevzela nalogo, da bo redno prevzverjala, kateri snovi še uh, sodijo noter. Mislim, da si to lahko um, pripišemo zasluge tu, računam s komisarjem Potočnikom, da bo izvajal pritisk in da bo to prilogo tudi razširil v našem smislu. Hvala. Hvala lepa. Sed, razprava je zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob 12. Sedaj pa prehajamo k izjavi podpredsednice komisije, visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko v zvezi z pohabljanjem ženskih spolnih organov pri ženskah in dekletih. V imenu baronice Eštonove bo spregovoril komisar Dali. Izvolite. Thank you very much, Madam President. Hvala lepa. Vse oblike spolnega nasilja na podlagi spola predstavljajo nespremljivo kršitev temeljnih človekovih pravic.